vendar pristopa ljudi ni mogoče spremeniti čez noč, zato mora Evropska unija trd delati na tem na vseh ravneh, zato da zagotovimo bolj poštene sporazume o trgovini. Hvala. Najlepša hvala. Za štiri minute in pol je naslednji kolega Žado.